Buongiorno kolega. Kolegice in kolegi, dober dan. Gospod Rubik je prosil za besedo in sicer v zvezi s poslovnikom. Gospod Rubik, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, kot predsednik odbora STOA Evropskega parlamenta želim pozdraviti eh, direktorja eh, Wildlife, Wildlife Funda in sicer je eh, ta To združenje je dobilo nagrado našega odbora. Eh, direktor tega sklada je tu na tribuni in prosim vas, da ga pozdravimo z aplauzom. Grazie, grazie. Hvala, gospod Rubik. Seveda se predsedstvo pridružuje čestitkam in aplauzu. Sedaj pa ima besedo gospod Morganti. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Želim, da se z eno minuto molka spomnimo žrtev nesreče križarke Concordie pred otokom San Giulio pri Toskani. Enajst eh, žrtev je različnih narodnosti, vendar 29 jih še pogrišajo. Zato bi lahko žrtev bilo eh, še veliko več. Predsedstvo in vsi, kolegi in kolegice se pridružujejo eh, tim, mu, tim občutkom žalosti in tudi zaskrbljenosti in tako, kot je bilo predlagano, predlagam minuto mavka.